danes beležimo ta dan boja proti temu pohabljanju, torej dobrodošli armenski delegaciji. Sedaj pa res, gospa Koraca Bild, prosim, hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar File, lepo je, da se danes lahko skupaj borimo proti tej praksi, tako da skupaj začnemo ustavljati to barbarsko prakso pohabljanja ženskih spolovil. Prav tako sem vesela, da je komisija tukaj zelo zavezana temu delovanju. Uh, tako s financami, kot tudi z ukrepi. Kot so že vsi menili, te številke so res zelo, zelo hude na milijone deklic, otrok pravzaprav je prizadetih. In kot je nekdo rekel, to se dogaja tudi v Evropi. Pol milijona žensk in deklic je žrtev samo v Evropi. Zato moramo to obravnavati kot nasilje nad ženskami in pa kot zlorabo nad otroki. To mora postati kaznivo dejanje. Zato res pozivam države članice, da obravnave pohabljanje ženskih spolov kot kaznivo dejanje, tako da ukrepimo preventivo in kazenski pregon. Potem seveda govorimo o tem in vedno kdo pravi, ja, sedaj je Evropa pokroviteljska in ne spoštujete naših tradicionalnih vrednot. To je nespremljivo, kot je povedal generalni sekretar Banki Mun. Moramo ohraniti najboljše v kulturi in pa opustiti najslabše. In če želimo odpraviti tisto slabo, potem moramo biti zelo odločni in reči, ja, nasilje nikoli ni upravičeno, ne, mor ne moremo upravičevati nasilja s kulturo, s tradicijo. Tukaj ne bomo usilevali nobenega modela, ampak se bomo zauzemali za univerzalne vrednote. In to je tudi del listine eh, temeljnih pravic OZN. Mislim, da tukaj moramo biti zelo odločni. Prav tako je pomembno, da delamo tudi na tem, da bomo spreminjali pristop in pa mm, kulturno ravnanje uh, in pa da podpremo kampanjo zaveščanja, da imajo tudi ženske več pravic in številne um, organizacije v civilni družbi to že počnejo. Prav tako se moramo bolje povezati z zdravstvenimi delavci, z izobraževalnimi delavci, s socialnimi službami in podobno. Treba je gotoviti, kje so najbolj tvegane skupine, tako da bomo lahko lažje preprečevali te države, gospa predsedujoča z velikim eh, zanimanjem sem se pridružila te kampanje komisije glede ničele tolerance, kar se tiče pohabljanja ženskih spolovil in upam, da se bodo temu pridružili tudi vsi drugi, tako da bomo lahko skupaj nadaljevali s tem ukrepanjem. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospa Koraca Bild. Sedaj pa gospa Gormaj. Hvala lepa, gospod komisar, kolegice, kolegi. Sedaj vemo, da je ta problem vedno bolj prisoten, to globalna um, skupnost sicer prizna, ampak številke pa so še vedno ogromne. Um, to velja za EU in izven EU. To je hudo kršenje temeljih pravic žensk in otrok. Prav tako pa je to tudi zelo huda težava glede uh, zdravja na splošno in pa tudi.